da gre za izjavo komisije. V zvezi s tematiko ustrezna zaščita prijaviteljev nepravilnosti in novinarjev za preprečevanje davčnih utaj in izogibanja davkom. V imenu komisije ima besedo gospa Jurova najprej za svojo izjavo. Honorable members. Spoštovani poslanci parlamenta, gospe in gospodje pravica do svobode izražanja je zlasti pomembna za novinarje in tudi za druge, ki delajo v medijih. Morajo imeti možnost, da kritizirajo stanja in državo, ne da bi se bali preganjanja. To je glavna značilnost demokratične družbe. Lahko je možno omejiti svobodo izražanja, vendar takšne omejitve morajo biti sorazmerne. Drugače povedano, takšne, takšna omejitev mora biti nič več kot je nujno, primerna in ne pretirana glede na okoliščine. Ne obstaja neko sklen sistem v Evropski uniji za zaščito prijaviteljev nepravilnosti, ampak pravila Evropske unije na tem področju obstajajo na nekaterih konkretnih področjih, naprimer zakonodaja o konkurenci Evropske unije ali v uredbah o zlorabi dominantnega položaja na trgu, pa tudi, ko gre za ravnanje na finančnih trgih. Tukaj gre za urejanje nekaterih zadev. Tam, kjer pa ni ustrezne zakonodaje, pa morajo države članice same to ureje, urediti v skladu z relevantno nacionalno zakonodajo v okviru Evropske konvencije temelj za temeljne pravice in svoboščine. Hvala. Dank, Hvala, gospa komisarka. Sedaj prehajamo na

Hvala. Za minuto in pol sedaj v imenu S in D dajem besedo Petru Simonu. Hvala, gospod predsedujoči. Naj se strinjamo s komisijo, da na področju konkurenčnega prava in nekaterih drugih področjih imamo posebna pravila. Lahko se tudi strinjamo, da imajo države članice takšna pravila. Ampak ali kdo med vami verjame, da države članice to počenjajo same, namreč razvijajo uravnotežena pravila, pri čemer upoštevajo interese različnih eh, eh, dejavnikov podjetja proti državam in interese javnosti, da dobi dostop do informacij, zlasti ko gre za državno organizirano eh, davčne utaje in izogibanje davkov. Če bomo to vse prepustili državam članicam, bo se skupaj propadlo. Komisija mora natančno za vso Evropo ugotoviti, kdaj lahko govorimo o davčnih vrzelih, kdaj se ne spoštujejo pravila, ko gre za davčne prakse in podobno. Zlasti tu velja tudi, ko gre za varovanje javnega interesa pri dostopu do nekaterih podatkov, ki so za varnost javnosti pomembne. Mislim, da vi, komisija, kot varuh pogodb morate poskrbeti za to, da dosežemo konsens v Evropi, kakšno zakonodajo hočemo na tem področju in kako jo bomo izvajali prosil bi komisijo, da z pogumnimi koraki se loti te vrste delovanja. Hvala. Hvala. Dve minuti za skupino Alde Marion Harking. Hvala, predsedujoči. Naša skupina eh, na področju integritete in eh, odkritosti ter pravičnosti bo začela delovati jutri. Zlasti se bomo us, uh, osmerili na vprašanje zaščite prijaviteljev nepravilnosti. Vemo, da mnogi ti prijavitelji <clears throat> tudi uh, prijavljajo institucijam, uh, ki so odgovorne za nadzorovanje davčne politike, primere davčnih utaj in izogiban davkom. Seveda pa obstajajo tudi nekatera podjetja, ki imajo notranja pravila za to komisija in računsko eh, sodišče so edini vzeli resno vlogo zaščite prijaviteljev nepravilnosti. Ko gre za LuxLeaks afero, sem sicer sliš, prisluhnila komisarki, kaj nam bo povedala, ampak ničesar ni rekla. Rekla je, ni zakonodaje na ravni Evropske unije, vse je prepuščeno državam članicam, ja, ampak mi, imam, mi to vemo. Komisija bi človek pričakoval, lahko kaj več povedala o tem. Davčni odbor ali odbor za davčne zadeve bomo ustanovili v Evropskem parlamentu, kajti v vseh časih, zlasti v času krize, državljani hočejo imeti transparentnost na tem področju in moramo zagotoviti davčno pravičnost. Torej, spremembo v kulturi potrebujemo, kajti sicer bodo vsi sektorji na vseh ravneh bodo ušli nadzoru. Če hočemo preprečiti davčne utaje, izogibanje davkom in tako naprej, moramo zagotoviti, da se bodo ljudje bali strahu, da jih ujamejo. Ampak v ta namen moramo tudi bolje zaščititi prijavitelje nepravilnosti. Komisarka, Na evropski ravni je treba začeti razpravljati o morebitnih evropskih eh, ukrepih. Ste pripravljeni sprejeti modri karton kolega Negreskoja? Negresku? Sem da korak v multe in afirmacije, pa je kaj druga stala svakut. Strinjam se z mnogimi vašimi izjavami, kolegica. Tudi sam mislim, da moramo zaščititi prijavitelje nepravilnosti pred davčnimi utajitelji. Kaj pa tisti ki so že uh, uh, storili davčno utajo, pa potem prijavijo nepravilnosti drugih ali tudi te moramo zaščititi. No, če sem dobro razumela, ste spraševali, če isto zaščito uh, želite zagotoviti tistemu, ki je že storil davčno utajo, pa sedaj prijavi nekoga drugega. No, naj rečem samo to. Eh, davčna utaja in eh, izogibanje davkom so kaznivo dejanje in je treba ljudi za to kaznovati. Upam, da sem vas dobro razumel. No, morda lahko kasneje to pojasnite. V imenu levi gospod Demazi. Gospod predsedujoči, Moja politična skupina GUE je predlagala, da se da ta tema na dnevni red in vesel sem, da je tudi komisarka tukaj. Eden od eh, novinarjev v Luksemburgu je bil obtožen zaradi tega, ker je prijavil vse, kar so počenjali v Luksemburgu v, okviri, v okviru zadeve LuxLeaks. Seveda moramo zaščititi tudi svobodo uh, tiska. Luksemburg se je zavezal eh, vsem eh, spoštovanjem vseh pravic in svoboščin. Predlog komisije za direktivo za zaščito prijaviteljev nepravilnosti je nekaj, kar moramo resno vzeti. Več, eh, torej milijone in milijarde izgubimo v Evropi zaradi davčnih utaj in izogiban davkom. Davčna utaja ni nobena poslovna tajnost in nihče se ne more sklicevati na poslovno tajno, zato moramo zakonsko zaščititi prijavitelje nepravilnosti. Zlasti, če se svojimi razkriti varujajo javni interes. Tisti, ki je bil odgovoren za, za ustrezno zakonodajo v Luksemburgu, bi moral biti identificiran in morali bi ga preganjati tako v Luksemburgu kot tudi v Evropski uniji. To je treba narediti tudi v vseh drugih državah, tako da ne bomo imeli še večje kriminalizacije na področju davkov v Evropi. Hvala, gospod Amazi, tudi za to, da ste se držali časa. Naslednja je v imenu zelenih gospa Iva Žuli. Gospod predsedujoči, gospa komisarka, 23. Eh, aprila je Edvard eh, Perrin, eh, ki je razkril škandal Lux Leaks, je bil predmet preiskovanja in in sicer gre za udarec, ki je bil zadan našemu demokratičnemu eh, življenju. In eh, sicer je tu pri, eh, prišlo do več različnih odkritij, to pa kaže, kako pomembna je vloga novinarjev. In še nikoli ni bila ta zahteva po transparentnosti tako pomembna oziroma tako akutna kot sedaj in eh, medtem, ko se pogosto izbira eh, skrivnostnost eh, in prikrivanje. Gre za nekaj, kar ni sprejemljivo, medtem, ko bi bilo potrebno osebo pravzaprav zaščititi, pa se zdi, da pričakujete od držav članic zakonodajo, ki pripada drugemu veku in ki je v nasprotju s splošnim interesom. In eh, tu gre za imena, poznamo eh, lobiste in eh, nova komisija in res je, da bi bilo samo v čast, če bi se ravnalo na tak način. Hvala. Hvala za eno minuto v imenu EFDD, kolega Marko Zanni. Hvala, gospod predsedujoči. Danes Govorimo v tem parlamentu o boju proti davčnim utajem in izogibanju davkov. Celo posebno odbor smo ustanovili in sicer zaradi bistvenega dela eh, prijaviteljev nepravilnosti in novinarjev, <clears throat> ki razkrivajo koruptne prakse javnosti. Zaradi tega je treba zagotoviti zaščito tistim, ki to počenjajo in ki zlasti razkrivajo nelojalno konkurenco na področju obdavčevanja. Treba jim je zagotoviti jamstva glede zaščite skupaj z tistimi, ki povdarjajo, kakšne so slabosti trenutno veljavnega sistema. Do sedaj so jih sistemi obravnavali kot sokrivce v davčnih utajah in izogibanju davkom. Ampak v Evropi obstajajo bistveno večji kriminalci, zato ne pozabimo na končni cilj, to je preprečiti davčne utaje in v tem primeru so eh, prijavitelji in novinari bistvenega pomena. Hvala. Hvala. Za eno minuto Bernard Monod. Eh, Hvala, gospa komisarka. Eh, možno je bilo razkriti najrazličnejše škandale, vse do eh, luksa, eh, kaj ti zato je potrebno zaščititi tiste, ki si, ki si upajo to razkriti, to prijaviti in sicer v splošnem interesu zaščite državljanov. Vendar pa se more to nanašati tudi na korupcijo, na, na sploh in morda eh, tudi prijaviti naprimer ta omrežja za eh, nelegalno oziroma nezakonito tihotapljanje. Mm, in potrebno pa je hkrati tudi preganjati nepravilne eh, prijave. Hkrati je potrebno tu upoštevati tudi finančne organizacije, ki so tudi včasih sposobne organizirati eh, to vrstne dejavnosti, kot je bilo to primer, naprimer, v primeru Lux Lixa. In če do, lahko dosežemo tak eh, ravnoteže, potem v tem primeru lahko rečemo, da smo naklonjeni eh, taki direktivi. Hvala lepa. Sedaj pa za eno minuto emil radev hvala hvala gospod predsedujoči spoštovani kolegi oblikovanje spletišča, eh, ki omogoča eh, sproženje eh, prijave, je tvegana je tvegano in ne bo pripeljalo do želenih rezultatov in sicer iz več razlogov. Lahko pride do zlorabe, eh, tudi do obračunavanja in eh, potem eh, preučevanje avtentičnosti teh spletnih strani bi bila potrebna, zato pa so potrebna sredstva, s katerimi Evropski parlament ne razpolaga pomaga. Eh, hkrati ne bi mogli zajamčiti anonimnosti prijaviteljem, zato ker eh, ne, eh, ne uživamo enake, enake pravne zaščite kot novinari. Hkrati bi lahko tak varni oblak pomenil nevaren precedens, ki bi se lahko začel uveljavljati tudi v primeru drugih evropskih pobod. Tako, pobud, tako da glede, eh, glede eh, to vrstne pobude lahko rečemo, da to vrstne strani ne potrebujemo. Ana Gomez. Halo, sedaj pa Ana Gomez za minuto in pol. Hvala. Evropska unija ne zagotavlja ustrezne zaščite prijaviteljem nepravilnosti in novinarjem na področju cele vrste kriminalitete. Zato pozivamo komisijo, da spreme ukrepe, da zaščitimo tiste, ki tudi na nacionalni ravni opozarjajo na slabo ravnanje sredstvi in nemarno poslovanje s javnim denarjem. Poznamo sedaj LuxLeaks afero in tukaj je šlo za prijavitelja praks, ki jih imenujemo davčni dumping. In mislim, da je v tem primeru šlo za zaščito javnih interes, javnega interesa in finančnih interesov Evropske unije. Antoine de Du je pisal o nezakonitih in nemoralnih praksah, o tem, o tem je obvestil javnost in ne more se sedaj zgoditi, da ga bodo obtožili kaznivega dejanja. Komisija predlaga več izmenjave informacij med državami članicami na tem področju in v tem kontekstu pozivam Luksemburg, da opusti takšno preganjanje omenjenega novinarja. Hvala. Za minuto dajem besedo Marisi Matijas. Hvala, gospod predsedujoči. Tokrat gre za zelo specifično vprašanje novinarja Eduara Perena. On je razkril Lux Leaks in sedaj je obtožen kaznjivega dejanja. Posebni odbor Evropskega parlamenta smo zato ustanovili, da bi zaščitili njega in njemu podobne. Gospod Juncker je tisti, ki je upleten sedaj v to obtožbo. In tisti, ki je škodoval našim finančnim interesom, je sedaj postal predsednik Evropske komisije. Tako daleč smo torej prišli. In tudi ugled eh, evropskih institucij verjetno ne bo boljši med eh, državljani, če, se, če bomo tako ravnali. Če teh ljudi ne bomo zaščitili, potem bo očitno slab zgled eh, izšel iz eh, Evropske unije. Hvala, eno minuto, Sean Kelly. Hvala, gospod predsedojoči. Z veseljem se oglašam v zvezi z tej temi. Tako kot prijavitelji nepravilnosti in uh, sodniki v športnih eh, eh, tekmovanjih morajo dobiti ustrezno zaščito in ustrezen ugled. Eh, Veliko krat eh, prijavitelje nepravilnosti obsojajo mnogi, še zlasti, če opozarjajo na davčne utaje in izogibanje plačilo davkom, zlasti, ko gre za velike multinacionalke. Vse, kar nam bo pomagalo rešiti en bilijon, ki ga izgubljamo zaradi teh nezakonitih metod na leto, je dobrodošel. <clears throat> Prijavitelji ne, vsekakor zaslužijo vso zaščito za to, da bi lahko preprečili te vrste dejanja prihodnosti. Hvala, sedaj postopek catch the eye. Ma, gospod Marija, se eno minuto. Je, brojdre, η Επιτροπή ήταν ιδιαίτερα αφιδωλή στη δήλωσή Hvala, gospod predsedujoči. Evropska komisija je bila zelo nedoločna v svojih izjavah. Vsekakor je so davčne utaje in izogibanje davkom nekaj, kar moramo obsoditi in kar dosti krat razkrivajo novinari. Novinari, kadar to delajo, opravljajo svoj poklic in zato jih ne smejo sodno preganjati. Edward Vaden je sedaj predmet takšnega kazenskega pregona, kar je seveda neustrezno, zato ker on je opozoril na uh, škandal LuxLeaks. On je dal sedaj, če hočete, možnost posredno multinacionalkam, da nehajo izvajati davčno vtaje in izogibanje davkom. Preganjanje takih ljudi je nepravično in tudi ni v skladu z konvencijo o človekovih pravicah. Hvala lepa. Gospod eh, Miguel Migasima, beseda za eno minuto os paraísos fiscais a fraude e. Eh, torej, izogibanje davkom, davčne utaje, vse to je v ospredju, eh, davčne oaze in eh, tu je kapitalistični sistem, ki pravzaprav vse bolj navznoter, ki je vse bolj navznoter gnil v tem pogledu. In ta Lahko tudi rečemo, da gre za neuspeh sodnega sistema in nadzora nad velikimi družbami in to odnegdaj. In otod ta, eh, ta potreba, da se eh, uvede ustrezno zaščito. In eh, In eh, tu lahko tudi vidimo, kako je prišlo pravzaprav do popolnega obrata pri teh eh, vrednotah glede tega, koga je potrebno zapreti in kdo mora biti na prostosti. Hvala, nihče mi. Hvala, nihče drug se ni javil v postopku Catch the Eye, zato ponovno dajem besedo komisarki Jurovi. Ladies and gentlemen, thank you for... Najlepša hvala, gospe in gospodje, za to razpravo. Eh, ne bi želela ustvariti vtisa, da komisija ničesar ne počne, eh, kajti tu je vendarle več zakonodaj, eh, ki, v katero je vključena ustrez, zaščita prijaviteljev nepravilnosti. Rečeno je bilo, da jih je potrebno spoštovati zato, ker eh, opravljajo pomembno nalogo za družbo, za demokracijo in tudi eh, za pravo. Zato jih je potrebno zaščititi. Kot sem že popreje povedala, pa je to potrebno zlasti zagotoviti skozi nacionalno zakonodajo. Kar zadeva evropsko raven, eh, pa je tu zaščita, ki jo najdemo že v direktivi proti zlorabam na trgu, potem zaščita podatkov, ki je bila tu omenjena. Naj vas informiram, da eh, je delovna skupina 29 eh, izdala smernice državam članicam za zaščito prijaviteljev in podatkov potem nacionalna, skozi nacionalno zakonodajo, tu je tudi eh, direktiva, ki je bila sprejeta lani proti pranju denarja, eh, ki ima tudi poglavje, ki govori o zaščiti tistih, ki prijavljajo sumljive finančne transakcije. Tudi to je zelo pomembno. Sedaj nazaj k eh, LuxLeaksu, ki je bil tu večkrat omenjen in upam, da razumete, da Evropska komisija ne more posegati v jurisdikcijo posameznih držav članic. Eh, kot eh, je pravzaprav, eh, torej tako, kot ste tu opisovali, vendar pa predvidevam posebne ukrepe, da bi zagotovili večjo preglednost. Eh, preglednost eh, eh, davčne fiskalne zakonodaje in v smislu večjega preprečevanja davčnih utaj in izogibanja davkom. Pa tudi uvesti želimo ukrepe, ki bodo namenjeni zaščiti prijaviteljem in ki bodo omogočili, da se javnost transparentno obvesti o prednostih, ki jih države predvidevajo na na eh, tem davčnem področju. In v komisiji smo že odobrili prvo fazo, to je poročanje držav članic in sicer na podlagi centralnega registra tako da bo vsak lahko imel upogled v eh, sprejem teh eh, davčnih ureditev oziroma odločb, ki se na to nanašajo. In eh, tudi glede podjetij, tudi to bo predmet ocenevanja v naslednjih nekaj mesecih, zato da bi se zagotovila eh, čim večja učinkovitost ukrepa za dosego cilja transparentnosti in informiranosti eh, evropskih državljanov. Tako da bodo ti eh, preventivni ukrepi, tako upam, nam omogočili, da uspešno preprečujemo davčne utaje in izogibanje davkov eh, ob hkratni zaščiti prijaviteljev nepravilnosti na ravni držav članic, kar naj eh, bi nam omogočilo reševanje problemov, v katerih je tu tekla razprava. Hvala. Je. Hvala, s tem smo končali razpravo.